anfangen? Herr Präsident! Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Ponovno začenjamo z zasedanjem. Zapisniki včerajšnjih zasedanj so vam na voljo. Ali ima kdo kakšen ugovor? Ne. Potem je zapisnik sprejet. Naslednja točka na dnevnem redu je razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države v skladu z 122. členom poslovnika. Prva točka je položaj zagovornikov pravic in opozicijskih aktivistov.